da bo izvajal pritisk in da bo to prilogo tudi razširil v našem smislu. Hvala. Hvala lepa. Sed, razprava je zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa prehajamo k izjavi podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z pohabljanju ženskih spolnih organov pri ženskah in dekletih. V imenu baronice Eštonove bo spregovoril komisar Dali. Izvolite. Much, Hvala lepa. Vse oblike spolnega nasilja na podlagi spola predstavljajo nespremljivo kršitev temeljnih človekovih pravic in pa jasno overo do enakosti med spoloma. Pohabljanje ženskih spolnih organov je oblika nasilja do žensk, ki je posebej nespremljivo, je ponižujoče te človekove pravice in krši pravico do zdravja in pa krši pravice otrok. Ocenjuje se, da je 3 milijonov žensk in deklic na svetu, ki vsako leto trpi zaradi pohabljanja spolnih organov. Polovica oziroma pol milijona žensk eh, v Evropi je tudi utrpelo to vrstno mučenje in več tisočih je izpostavljeno temu tveganju. Pohabljanje ženskih spolnih organov v no-, kakršnih okoliščinah ne, ne moremo. Um, upravičiti z kulturnimi in verskimi praksami. To ima trenutne in pa dolgoročne posledice za zdravje žensk in lahko povzroči tudi smrt. Komisija je odločena, da bo odločno odkrepala in tudi se odvezvala na politični ravni za boj proti pohabljanju ženskih spolnih organov. Komisija je to že izjavila v svoji strategiji za enakost med mo ženskami in moškimi za leta 2010 do 2015. Pomankanje zanesljivih in primerljivih podatkov je velik izziv. Moja kolegica, podpredsednica Vivian Reding, je prosila Evropski inštitut za enakost med spoloma, da oceni zanesljivost in primerljivost podatkov eh, držav članic in ugotovi, ki so vrzeli pri teh podatkih. Na tej osnovi bomo lahko ugotovili, kakšno dejansko stanje. Poročilo bomo prejeli v drugi polovici leta 2012 in rezultati bodo lahko pripomogli k temu, da bomo izvedli še boljše ukrepe za uh, boj proti temu pojavu. Uh, Komisija je dala tudi na voljo eh, sredstva za program za boj proti pohabljanju. In finančno podporo pa bomo ponudili eh, tudi izvajanju mednacionalnih projektov za organizacije, ki se ukvarjajo z preprečevanjem pohabljanja ženskih spolnih organov. Če tudi ne obstaja enotna zakonodaja, v zvezi z tem uh, eh, kaznevim dejanjem, pa je to urejeno v večini držav članic in je opredeljeno kot uh, kaznivo dejanje. In tudi načelo eksteritorialnosti je to vključeno tako da jo obs, obs, obsojamo tudi to vrstne dejanja izven Evropske unije. Komisija izvaja okrepe na področju. Um, na področju kazenskega prava in tudi predlagamo novo zakonodajo o pravicah žrtov. In instrument, torej direktiva, ki je namenjena žrtvam, predvideva, da bi se najbolj občutljive, torej predvsem tudi žrtve pohabljene ženskih spolnih organov, da bi se jim nudili posebno um, zdravljenje in obravnavo, ki je ustrezno njihovim potrebam. Predlog komisije, ki um, za, za spremembami tudi, ki jih predlaga Evropski parlament, pa bo bistveno izboljša situacijo za ženske in pa žrtve nasilja. Zauzemamo se za zaščito žensk in žen, pravic žensk in za boj proti takšnemu nasilju. Komisija se od tem eh, prizadeva, za to prizadeva tudi v pogajanjih z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami. In v tem okviru povdarjamo potrebo potem, da afriške države tudi zagotovijo, da se pohavljanje ženskih spolnih organov prepove. Podpiramo tudi resolucijo, ki jo načrtuje Generalna skupščina um, Združenih narodov za prepoved pohabljanja ženskih spolnih organov kajti bistvenega pomena je, da predvsem afriške države, kjer je tega pojava največ, prevzame takšno zakonodajo. Evropska služba za zunanje delovanje tudi pripravlja kampanjo, upoštevajoč smernice Evropske unije za človekove pravice za preprečevanje um, nasilja proti ženskam in dekletom. Pohabljanje ženskih spolnih organov je zelo skrajen in pa obsodbe vredna praksa. In zato smo odločeni, da bomo pomagali ženskam v Evropski uniji in izven nje in to za zakonodajo, finančnimi programi in pa za drugimi sredstvi, vključno za podporo organizacijam, ki se ukvarjajo z bojem proti temu pojavu. Hvala grazie commissario ora la parola agli oratori a nome dei gruppi politici hvala lepa gospod komisar sedaj pa predstavniki političnih skupin najprej gospod muskardini Evropska ljudska stranka, minuta in pol. Dente, quella contro le motivazioni in Italia, una battaglia. Eh, hvala, gospa predsedojoča. Eh, to je boj, ki se nadaljuje in sicer eh, boj za izkoreninje pohabljanja ženskih spolnih organov. Eh, to otežuje življenje milijonov žensk in pomembno je, da se ta zločin prizna in eh, da eh, se takšno vedenje drastično sankcionira. Pohabljanje spolnih organov se sedaj vedno bolj um, priznava kot oblika zlorabe žensk eh, in deklet eh, in dejansko je treba priznati, kaj so napravile afriške ženske, verjele so eh, v ta boj in se tudi branijo, če so ogrožene. Potrebne so strukturne spremembe v določenih kulturah, da se pomaga ženskam vendar pa ta fenomen še ni dokončno uh, izkorenjen, tudi ne v uh, državah Unije. Obstajajo še tiha pohabljanja v tajnosti, kjer se ta tradicija nadaljuje. In države članice ne se ne smejo eh, prenehati bojevati zoper to, zato pozdravljamo resolucijo. Resolucija poziva komisijo, da spremlje, spreme določene ukrepe in da ne popusti v boju Eh, zoper eh, to vrstna dejanja. Treba se je boriti zoper eh, nasilje, zoper ženske, zoper pohabljanje. Potrebno je ustrezno poskrbeti za otroke, za, za dekleta. To se mora zgoditi v Uniji in v tretjih državah. V resoluciji govorimo tudi o spolnih zlorabah žensk. In ta Eh, direktiva je bila priznana leta 2009, vendar pa moramo žal ugotoviti, eh, da taka grozovita praksa eh, še vedno obstaja, naše intervencijske kapacitete še ne zadoščajo, ti zločini morajo biti v vseh 27 državah članicah enako obravnavati. Hvala, sedaj pa gospa Gomeš. Hvala. Eh, pohabljanje eh, ženskih eh, in spolnih organov je kršitev pravic žensk in iz kulturnih in drugih razlogov tega ni mogoče upravičevati. Mi moramo izbrati skupen način ukrepanja in se bojevati z oprto vrstno nasilje. Zato moramo imeti na voljo finančna sredstva. Evropska unija, države članice, njihovi partneri morajo izvajati eh, programe za senzibilizacijo eh, in eh, treba je zavarovati zlasti tiste, ki so posebej ranljivi. Potrebujemo enostavnejši dostop do teh programov, tudi civilno družbo je potrebno podpreti. Sem sodijo zlasti za programi za senzibiliziranje na tistih področjih, kjer so ženske posebej eksponirane, pa tudi v Evropi. Države članice Evropske unije morajo paziti na to, da se spoštujejo pravice žensk in deklet v celotni zonani politiki Evropske unije v skladu z predhodno sprejetimi odločitvami e, in resolucijami. In potrebno je sodelovati tudi s tretjimi državami. Hvala za e, Alde, e, gospa Bilbao. Eh, hvala. Eh, pohabljanje eh, ženskih spolnih organov je jasno znamenje neenakosti med moškimi in ženskami. Pogosto moški imajo v posesti ženske in dekleta in izkoriščajo to svojo dominantno pozicijo in tudi praznoverje. Zato se je treba boriti zoper to. Zlasti se je treba osredotočiti na žrtve. Vse ženske morajo vedeti, eh, da pohabljanja spolnih organov ni mogoče sprejeti, ker gre za človekovo dostojanstvo in moški morajo razumeti, eh, da eh, ta praksa ne more iti v tej obliki naprej. Zoper to se je treba odločno bojevati, skupno se je treba temu zoprstaviti na evropski ravni in tu moramo izvajati tudi kampanje za senzibilizacijo. Hvala za zelene, gospodi Ron. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Upam, da bomo jutri potrdili to resolucijo, soglasno potrdili to resolucijo. In ta resolucija je del mednarodnega poziva k prepovedi pohabljanja ženskih spolnih organov na ravni OZN. S takšno resolucijo bi morali podpreti mednarodno strategijo, to je pomembno gospa Chantal Campore je um, prva dama Burkine de Faso in že dolgo časa se za to zauzema tudi na mednarodni ravni. Tudi druge države so že um, dolgo časa nazaj podprle takšno prepoved. Zato mislim, da moramo tukaj iti naprej. Naša resolucija lahko prispeva tudi k delu um, generalne skupščine OZN. Ta prepoved pohabljanja je zelo pomemben korak, zelo pomemben politični signal. Uh, Ampak to še ni zadosti. Moramo še tudi na druge načine sodelovati z skupinami žensk, tudi z ženskami, ki izvajo te prakse, kajti tukaj ponovadi ne gre za to, da moški izvajo te prakse, ampak ženske to dejansko v bistvu izvajo. Moramo podpreti različne programe. Nasplošno moramo v OZN izvesti to prepoved. In potem bomo imeli tudi ustrezno strategijo za nadaljne spremljanje, za dodatne ukrepe. To je nujno, če želimo um, končno odpraviti to nadlogo za ženske po celotnem svetu. Hvala. Hvala. Uh, sedaj pa prosim gospo Jana Kudakis. Sram je reči, ko vidim, kako veliko je bilo tudi primerov um, pohabljanja v mojem londonskem okrožju, tega, to število je vedno večje. Torej, tudi v Londonu samem se to dogaja. Zato sem res vesela, da imamo danes to razpravo. Kajti takšno pohabljanje ženskih spolnih organov se izvaja tudi na ženskah v Evropi. To pohabljanje je po britanski zakonodaji prepovedano in ta zakonodaja velja tudi za tiste državljanke. Um, ki se takšna pohabljanja zgodi zunaj Evropske unije. Vse države morajo sprejeti ustrezne ukrepe za to, da se borimo proti tej nezakoniti praksi. Moramo um, poskrbeti za to, da bo EU storila vse za to, da zaščiti ženske in tako tudi predstavila zgled za države v razvoju. Pohabljanje ženskih spolnih organov je barbarsko nasilje, to je kršitev pravic žensk in deklic. To je trenutno tabu tema Če sedaj o tem odprto govorimo, upam, da bomo povečali ozaveščenost in sčasoma tudi izkorinili to grozovito prakso. Hvala. Hvala za skupino eh, GUE. Eh, gospod Gustafsson, za minuto in 30. Fru talman, eh, jag är väldigt glad gospa predsedojoča. Eh, vesel sem, tako kot tudi moje kolegice in kolegi, da eh, sprejmamo to skupno eh, resolucijo, ki podpira tudi delo OZN v tej smeri in ki ugotavlja, da obstajajo nespremljive prakse. Želim tudi povedati, da boj zoper pohabljanje ženskih spolnih organov, da mora biti spremljan Eh, tudi z okrepljenim eh, delom za eh, večjo enakopravnost med moškimi in ženskami. Gre za spolne in reproduktivne pravice ženskih je treba okrepiti. V Evropi moramo biti seveda previdni, ne moremo izpostaviti določenih skupin oziroma kultur. Eh, položaj eh, žensk in deklet v celotni družbi moramo eh, okrepiti tako v večinski kot tudi v manjšinskih populacijah. Pomembno je tudi sodelovanje z ženskimi organizacijami in drugimi ključnimi deležniki. Tudi tu prosimo komisijo za predlog strategije na ravni Evropske unije. Eh, samo eh, s tako krovno strategijo bo možno eh, izkoreniti pohabljanje ženskih spolnih organov v Evropi. Hvala, gospa Matera, za minuto. Grazie, presidente. Esprimo confer... Gospa predsedojoča. Eh, od, z odločnostjo in prepričanostjo bom seveda glasovala eh, za resolucijo Evropskega parlamenta, za to, da bi se zoprstavili zoper to brutalno prakso pohabljanja ženskih spolnih organov. Eh, kajti ta brutalna praksa ne pomeni samo, da se obračamo zoper barbarsko prakso, ki zadeva 140 milijonov ženskin, od tega 150 tisoč v Evropi um, tu se borimo zoper hudo obliko diskriminacije, ki so jih ženske še vedno podvržene. Pohabljanje genitalij pri uh, ženskah in dekletih uh, pomeni irreverzibilne posledice za fizično in psihično uh, zdravje ženske. Infekcija, nevarnost okužbe z AIDS-om. Eh, ogroženost eh, bodoče nosečnosti. Skratka, vse to je samo nekaj posledic eh, te brutalne prakse, ki se izvaja z rudimentarnimi instrumenti, ki niso sterilizirani. To je praksa, ki se izvaja tudi na otrokih, na deklicah mlajših od 15 let in zato je to dejanska kršitev konvencije OZN o človekovih pravicah. Za zaključek želim povedati še, da je pomembno, eh, da Evropska komisija prizna to vrsten zločin, zato da da na voljo tudi ustrezna finančna sredstva za boj zoper ta fenomen. In potrebno je, eh, da to podpre celotna civilna družba. Na ta način eh, države članice lahko um, ehm, izvedajo svoje koherentne akcije, ko gre za nasilje zoper ženske. Hvala. Gospode Kajzer. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi izrazil sočutje z vsemi deklicami in pa ženskami, ki so bile izpostavljene temu pohabljanju. Moramo vedeti, kaj pomeni to pohabljanje. Vedno mislimo na um, rezanje klitorisa. Pa gre tudi za druge stvari, za to, da naprimer um, izreže tudi druge dele spolnih organov. Tako se prepriči tudi izločanje seča in na koncu um, potem ostanejo tudi številne brazgotine. Problemi so tudi z uriniranjem, s krvavenjem. Včasih te ženske potrebujejo veliko časa za samo uriniranje, prav tako imajo velike težave tudi z menstruacijo. Včasih se potem ženske tudi sesujejo na tla v hudih bolečinah. Srečal sem se tudi z ginekologom v Bruslu, ki je ugotovil, da so um, ženske trpele ogromne bolečine med porodom. To je nasilje nad ženskami, ki ni samo muslimanska tradicija, to je že večstoletna tradicija, ki je tudi del krščanske tradicije tudi pred eh, Jeruzalemom, naprimer, so nekateri pustili svoje ženske, da izkrvavijo. To se je zgodilo pred več stoletji, sedaj pa se ženske, tudi pa več stoletji, še vedno borijo za svobodo, pa še vedno po drugi strani smo izpostavljeni um, temu patriarhalnemu sistemu in pa starim verskim praksam, ki še vedno uveljajo to mučenje in sedaj moramo res odkrito govoriti o tem, to ne sme biti več tabu tema. Hvala lepa, da ste to omenili. Grazie, onorevole Vik. Hvala. Eh, gospa Wikström, za eno minuto. Kvinnlig könsstympning je no... Eh, hvala, gospa predsedojoča. Pohabljanje genital je nekaj tako grozovitega, da je to komaj da mogoče opisati. Približno 3 milijone eh, žensk je letno izpostavljenih, 240 žensk na uro oziroma um, v petih minutah ko tukaj govorim. Zelo težko si je predstavljati, kako boleča je ta procedura. Statistika je dejansko temačna. 180 tisoč deklet se nahaja v coni nevarnosti. In eh, sedaj je dejansko prišel trenutek, eh, ko eh, potrebujemo uvedbo globalne prepovedi pohabljanja genitalij. To naj eh, bo najpomembnejša prioriteta zunanje politike na področju človekovih pravic. In to je tudi cilj te resolucije. Eh, mi uh, smo eh, uvedli pojem eh, vagina dialog. Eh, ta pojem se je uveljavil in skrajni čas je, da se to prvarstvo konča. Grazie, la... Hvala. Besedo dajem kolegi Cikil Nilsen. Rad bi spregledal svoje osebne izkušnje z tega področja v okviru centraliziranega sodelovanja sem lahko sodelovala z nekaterimi organizacijami v Afriki in tam sem videla, kakšna je realnost tega pohabljanja ženskih spolnih organov. Tudi to, o čem je govorila gospa Dekazar. Uh, Sedaj s to resolucijo želimo ustraniti na tem, da se povežemo z lokalnimi organi ter pa nevladnimi organizacijami, da skupaj gotovimo, kakšno je dejansko stanje v praksi. To je ključno, da želimo boriti proti tem praksam. Naprimer, v vseh programih za boj proti pohrabljanju ženskih spolnih organov moramo predvsem misliti na to, da ženske, ki to izvajo, to izvajo kot poklicno delo. To je včasih za njih edini vir prihodka. Iz izkušenj vem, da te ženske v bistvu želijo celo opustiti to prakso, če bodo imeli možnost za kakšen drugačen poklic. To sem izvedela tudi iz svojih izkušenj in pa pogovorov. Mislim, da morajo biti delegacije, ki jih pošiljamo v tretje um, države, zelo um, profesionalne in vsi skupaj se moramo boriti za to, da bomo čim bolje poskrbeli za enakopravnost med spoloma. Hvala. Hvala, beseda dajem uh, kolegici Meklarkin. As a young woman, I... Hvala, kot mlada ženska sem um, eh, zgrozo brala um, nekatere zgodbe v arestiri o ženskem pohabljanju. To mi je pripravljalo do soza treba je spregovoriti proti tem brutalnem ravnanju z ženskami. To nasilje prizadene na milijone žensk po svetu, ki se spostavljajo temu grozovitemu nasilju. Nažalost je ta praksa prisotna tudi v Združenem kraljestvu. Okoli 100 tisoč žensk um, je izpostavljeno temu brutalnemu postopku. Nekatere deklice so stare samo 10 let. Pomembno je, da tukaj v parlamentu sprikujemo proti tej um, brutalni uh, praksi. Ta praksa prizadene ženske in deklice fizično in psihološko vse do konca njihovega življenja. To je res neverjetno trpljenje, kar pomeni kršitev človekovih pravic, pa tudi pravic otrok. Storiti moramo vse v svoje moči, zato da bomo izkorenili to prakso iz Združenega kraljestva Evrope in celotnega sveta, tako da bodo ženske končno zaščitene pred tem grozovitim nasiljem. Grazie. Hvala. Eh, besedo ima kolegica Pieti Kajnen. Pravice žensk so človekove pravice in treba jih je spoštovati na vseh področjih življenja. Zakonito, zaščito in spravno varnostjo. Te pravice niso odvisne od um, osebnih prepričanj, češ ali to želim spoštovati ali ne. ne. To so univerzalne pravice za vse ženske, za vsako žensko, za vsakega otroka oziroma deklico. Te pravice niso spostavljene subsidijarnostnemu načelu. Ne more države članice same odločiti o tem, kako bodo obravnavale in pravnale svojimi državljani pri teh primerih. ravno pohabljanje ženskih spolnih organov pomeni način kaznjivih dejanj iz sovraštva. To je napad na identiteto žensk. To vpliva tudi na mlade ženske, na deklice, jih pohablja. Tako niso več nedotaknjene, tako to škodi tudi njihovi spolni nedotakljivosti in pa način razmišljanja. Ženske deklice imajo pravice do svojega mnenja, da o neodvisnosti lahko odločajo o svojem telesu, o svojem način razmišljanja, potem kako bodo živele, kako bodo ravnale, pa kakorkoli že se bodo odločile. Institucije EU morajo ukrepati, tudi parlament in države članice morajo ukrepati na ravni znotraj EU, pa tudi na mednarodnem odru, tako da bi v generalni skupščini um, OZN sprili to resolucijo, s katero bi prepovedali pohabljanje ženskih spolnih organov po celotnem svetu. Kajti sedaj moramo res dejansko prekiniti to prakso. Skrajni čas je za to. Sedaj pa Gijom, minuta. Hvala lepa. Tudi mi Z vsemi kolegi se želimo pridružiti eh, temu klicu k prepovedi pohabljanja. Sicer se o tem razpravlja v OZN, ampak pri tem ne smem pozabiti na to, kaj se dogaja pri nas v državah članicah. Tudi države članice imajo ustrezne zaveze, ki jih moramo spoštovati. Naj tukaj omenim nekaj, kar so še obanili nekateri kolegi. 500 eh, tisoč žensk in deklic je eh, izpostavljeno pohabljenih. Veliko jih je izpostavljeno še tveganju tega. To je napad na njihovo spolno identiteto. Ženska in deklica lahko tudi ima pravico do azila, če je bila izpostavljena takšnemu pohabljanju, lahko tudi um, dobi pravico do begunke. No, nekatere države pa um, omejoče razlagajo pravico do azila pa to ni spremljivo, kajti države članice morajo sprejeti svoje odgovornosti. Ne moremo razlikovati med različnimi pristopi med državami članicami. Vsi skupaj moramo um, se boriti proti tem krutemu ravnanju in treba je bolje zaščititi žrtve ženske. Torej. Hvala. Besedo dajem kolegici Jimenez. Eh, hvala, gospod predsedojoča. Odkar sem eh, članica Evropskega parlamenta, Eh, sem eh, vedno obtoževala pohabljanje genitali. Eh, to je tih zločin, ki se tiho ehm, akceptira in ki so mu izpostavljene mnoge ženske po svetu. 16 milijonov te številke ne moremo sprejeti in posledice so grozovite in te posledice so tudi psihološke narave. Obstajajo verske razlage, vendar so to vse samo izgovori. Pohabljajo deklice, ki so izredno mlade, pri tem lahko tudi umrejo in to lahko pri njih povzroči zelo težke travme. Mi v Evropi se moramo z vsemi močmi uh, Eh, boriti zoper te kršitve človekovih pravic. Boriti se moramo za enakopravnost moških in žensk, gre tudi za zdravje, kajti to je mučenje, to je nasilje eh, zoper dekleta in to se dogaja tudi v Evropi in zato moramo sprožiti vse mehanizme eh, in delovati preprečevalno. Pozvati moramo sodnike, odvetnike, da postanejo dejavni na področju boja proti pohabljanju e, ženskih spolnih organov. E, to je zločin na e, našem soverenem področju. Potrebno je vključiti civilno družbo, nevladne organizacije na področju preventivnih ukrepov. Pred nami je še dolga pot, vendar se ne bomo ustavili. Eh, kajti to uh, smo dolžni 16 milijonom pohabljenih žensk. Hvala, kolega Cashman. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rad bi se pridružil kolegom in kolegicam, ki so že izrazili svoje mnenje. Uh, pohabljanje ženskih spolnih organov je kršitev otroških pravic, ženskih pravic in pa človekovih pravic. Ampak tega problema se lahko lotimo samo, če bomo obravnavali pravice žensk na celosten eh, način. In to pomeni tudi um, reproduktivne pravice in pa um, spolne pravice žensk. Ženske morajo same odločiti o tem, kaj lahko in želijo početi s svojimi telesi. Tudi sam sem videl, kako se lahko ženske izpostavljamo hudemu nasilju zaradi pohabljanja spolnih organov. To je res grozovito, barbarsko ravnanje in nišče ne more zagovarjati tega. Nobena kultura, nobena vera ne more zagovarjati takšne prakse. Vesel sem, da bo tudi generalna skupščina OZN um, na 67. zasedanju spregovorila o tem zelo pomembnem vprašanju. Prav, tako sem vesel, da bo afriška skupina um, vodila to področje. To se ne dogaja samo v Afriki, ampak tudi um, pri nas v Evropi, ne samo na drugih celinah. 500 tisoč žensk trpi in živi zaradi teh uh, pohabljanj in pa 180 tisoč žensk je še vedno izpostavljenih tveganju za to. Pomislite na teh 180 tisoč žensk, ki so trenutno spostavljene tveganju. To so mlade ženske, to so um, deklice in zaradi tega tvegana smo lahko res osramočeni. Grazie, ora, da... Hvala, sedaj dajem eh, besedo govornikom v okviru postopka Catch the Eye. Eh, želja je veliko, besedo bom dala vsem, vendar pa prosim, da se držite predvidenega časa. Eh, najprej je na vrsti gospa Korkola. Uutisia viime vuonna YK on kampanja naisten ja... Hvala. Lansko leto smo slišali, da je OSN začela kampanjo proti tej praksi. To je bila dobra novica. To je tudi nadrejeno na veliko podporo. Še marsikaj se dogaja, številne kampanje potekajo. Veliko ženskam pohabljajo te ženske spolne organe. V nekaterih delih sveta je ta praksa izjemno razširjena. To prakso je treba prekiniti tudi iz zdravstvenih razlogov. No, ampak ta praksa je še vedno zelo razširjen problem in moramo gotoviti, kako to izkoreniti tudi v Afriki. Uh, Sploh ni važno, um, zakaj se to dogaja, ali je to del kulturne ali pa verske prakse. EU mora še vedno nadaljevati s svojim bojem proti tej praksi. Moramo tudi um, podpreti sodišča, ki želijo to prepovedati in moramo tudi voditi ustrezne kampanje, tako da bodo ljudje bolj ozaveščeni glede te teme. To je zločin oziroma kaznivo dejanje nad ženskami. Hvala. Sedaj dajem besedo gospe Kadenbach. Uh, Gospa predsedujoča, Eh, ko je išla Puščavska roža, je bila moja starejša stara 14 let in ko sem prebrala to eh, knjigo eh, in videla, kaj se je zgodilo glavni protagonistki, se mi je zdelo, da je to nekaj, kar je stvar preteklosti, pa se to dogaja še sedaj v sedanjosti med nami in da je 500 tisoč žensk v Evropi, ki jih to zadeva. Potem ko je moja um, mlajša uh, hčera napolnila 14 let, uh, sem uh, se veselila, da je tega morda uh, manj. Vendar temu očitno ni tako. Potrebno je informiranje, da ne gre za neke verske praktike, ampak da gre za hudo kršitev človekovih pravic. Naša toleranca mora biti ničelna, kajti gre za zdravstveno-psihično breme teh žensk. Uh, Eh, in te prizadete ženske so stigmatizirane. Eh, žrtve morajo spregovoriti, samo če bodo spregovorile žrtve, imamo možnost, da se bo ta barbarska praksa končala. Eh, hvala. Sedaj dajem besedo poslancu Tarabeli. Hvala predsedujoča, gospod gospodje. Še vedno je preveč žensk izpostavljenih temu pohabljanju. 140 milijonov po svetu in 3 eh, milijone praktično leto izpostavljamo temu nasilju. Ponavadi se to izvaja nad deklicami, ki so stare od 4 do 14 let, v nekaterih afriških državah celo samo eno leto. Treba se čititi temeljne pravice žensk in otrok po vseh državah po svetu, ne samo v Evropi, kot je povedal Michael Cashman. 500 tisoč žensk v Evropi je bilo um, izpostavljeno temu nasilju. To pomeni fizično, pa tudi psihološko nasilje. To je napad na njihovo dostojanstvo. Nobenega razloga ni, ki bi lahko upravičil to nasilje. Ženski ima vedno pravico do razpolaganja svojim telesom. Storite moramo vse v svoji moči za to, da bomo vsem državam pomagali k temu, da se borijo proti takšnim ravnanju. Še posebno treba podpirati združenja in organizacije, ki se borijo proti takšni praksi o čemer je prej govoril kolega Nilsen in pa tudi kolegica Žimenez. Hvala. Grazie. Hvala. Gospa Egner. Eh, hvala, gospa Prene, gospod komisar. Številke so zastrašujoče in sploh si ne moremo predstavljati, da 155 milijonov eh, žensk po vsem svetu trpi za tem. Eh, mi v Evropski uniji moramo poskrbeti za to, da se ustvarja eh, zavest, da je treba boriti z opr to vrstne prakse. Zlasti pa se moramo angažirati na tem področju v tej smeri, da se v tretjih državah prepove pohabljanje in da se ljudje zavedo, kaj to sploh je. Pomembno je, da žrtve dobijo dovolj Eh, medicinske in psihološke pomoči in pomembno se mi zdi opozoriti na to, da eh, morajo biti starši, ki eh, zagrešijo tako grozodejstvo nad svojimi otroki kaznovani. Hvala. Grazie, ono... Hvala. Gospa Kostelo. Hvala lepa pohabljanje ženskih spolnih organov je zelo nevarna praksa. To krši ženske pravice, njihove reproduktivne pravice in pa pravico do dostojanstva. Številne ženske, ki so bile trečne pohabljene, so na koncu fizično in psihološko um, poškodovane. Aprila je bila sprejeta zakonodaja pri nas, ki prepoveduje pohabljanje, prepoveduje tudi pomoč oziroma omogočanje uh, um, pohabljena tudi zunaj Irske, torej ni mogoče, da bi ženske morali um, oziroma lahko šle v drugo državo in ne bile kaznovane. Mlada somalska ženska je vodila to kampanjo pri nas na Irskem, organizirala je številne razstave, programe po celotni Irski in predstavila ta problem. Mi smo tudi evropsko kampanjo um, Amnesty International na Irskem proti temu pohabljanju, tudi to je prispevalo k napredku. Prav tako je pomembno tudi usposabljanje delavcev, še posebno v porodnišnicah. Pomembno je usposabljati um, policiste in predstavnike sodstva. Upam, da bomo lahko z nekaterimi um, novimi finančnimi sredstvi financirali takšne projekte tudi v prihodnosti. Gospod komisar, menili ste prej uh, direktivo, ki se nanaša na žrtve kaznjivih dejanj. To me zanima, ali bo ta direktiva vključevala tudi sklic na žrtve pohabljanje ženskih spolnih organov, kajte to je zelo pomembno. Komisar, prav tako podpiram to, da ste dejali, um, da bo ta prepoved pohabljanja veljala tudi za um, državljane oziroma državljanke, ki odhajajo zunaj evropskih držav in so tam izpostavljene na tej praksi. Prosi. Eh, hvala. Gospod Rosi. Leta 2060 je Evropska komisija eh, obljubila, da bo pripravila eh, eh, strategijo, vendar pa ni bilo nobenih do sedaj strukturiranih poskusov boja zoper pohabljanje spolnih organov. Če pomislimo, da je 180 tisoč ženskih deklet ogroženih vsako leto, potem je dejansko treba nekaj storiti. To velja zlasti za deklice v starosti med 4 in 14 letom. Ehm, to se uporablja celo pri novorojenih. To povzroča infekcije, e, to pa lahko pripelje tudi do smrti. E, UNICEF e, to vrstno nasilje matra za zločin. To mora postati zločin zoper človeštvo. Eh, in eh, Evropska unija se mora z vsemi sredstvi boriti z oprite žele, ki nekaj takšnega tolerirajo oziroma akceptirajo. Gospa Sinclair. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Sicer nasprotujem te instituciji, ampak podpiram pa razpravo o takšni temi. Več kot 120 milijonov žensk bo naslednje leto izpostavljeno takšnemu nasilju. Treba poskrbeti za to, da se to prepreče nekatere družbe menijo, da um, če ženske niso bile obrezane, da niso primerne za poroko. Deklice so stare tudi po tri leta in so um, obrezane. Države se morajo um, bolj aktivno boriti proti takšnemu kaznimo dejanju. Če se to dogaja v evropskih državah, potem je treba izreči zelo visoke kazni, treba je vzpostaviti pogoje zato da bo jasno, da je treba to prakso prepovedati. Zaradi nekaterih kampanj smo žensko obrazovanje v nekaterih državah prepovedali v zadnjih letih. To je um, vključevalo tudi številne kampanje in ozaveščanja. Mlade ženske imajo velike težave z reprodukcijo in pa z spolnim nasiljem. Vsi skupaj moramo storiti več, da preprečimo to barbarsko ravnanje. Grazie, ora la parola. Hvala. Sedaj dajem besedo komisarju Dalju. Mikrofon, prosimo. Hvala lepa za to razpravo. V 21. stoletju je na milijone mladih žensk še vedno izpostavljenih pohabljanju ženskih spolnih organov vsako leto. To pomeni tveganje smrti in težav pri rojevanju otrok in pa drugim stvarem. EU bo stila vse za to, da se borimo proti temu nasilju na podlagi spola ter da se borimo proti um, temu grozovitemu nasilju, še posebno proti pohabljanju ženskih organov. Na koncu julija naj bi odbor za zvonane, svet za zvonane zadeve sprejel um, akcijski načrt EU za človeka pravice in pa za demokracijo ter pa tudi strateški okvir za človeka pravice in demokracijo. Tudi pohabljanje ženskih organov je del tega. Komisija financira številne projekte, uh, um, ki so povezane z civilno družbo v najrevnejših državah. Okoli 55 milijonov evrov je bilo namenjenih za projekte v zvezi z zdravjem mater in pa za projekte, ki se ukvarjajo z mladino ter pa s posebnimi potrebami in zdravstvenimi potrebami. Um, Pripričan sem, da bodo sta kolegici Keti in pa Vivian um, sodelovali s poslanci pri boju proti temu vprašanju. Eh, Hvala, eh, gospod komisar. Prejeli smo tri predloge resolucij. Razprava je zaključena, glasovanje pa bo jutri ob 12. E, sedaj